pač eh, fatalno. E, torej sama nikakor ne moram podpreti tega odstavka. Najlepša hvala. Hvala kolegica Köstinger. Sedaj pa začenjamo s postopkom Catch the Eye. Kolegica Rojtova dobi besedo kot prva. Eh, pane predsedo,